Veseli me glasovanje, ki bo potekalo danes, veselim se rezultata tega glasovanja in hvala vsem še enkrat za sodelovanje v razpravi. Gracias, eh. Najlepša hvala, Lidija. Čestitam za pravljeno delo. S tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo ob 12. torej opovdne. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, gre za vprašanje za ustni odgovor o poštnih storitvah. To vprašanje so zastavili odboru za promet in turizem. Besedo ima avtor tega vprašanja, Brian Simpson, za to, da predstavi to vprašanje. Pet minut imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, govorim v imenu odbora za transport in turizem. Tisti, ki ste sledili postopku liberalizacije poštnih storitev, se zavedate verjetno tega, kako zelo dolgotrajen je bil ta postopek. Že od vsega začetka v 80-ih letih je Evropski parlament želel zagotoviti, da bi postopek liberalizacije ne deloval negativno na pogoje zaposlitve in na kvaliteto za naše državljane. Moderna tehnologija je spremenila način komunikacije med državljani, vendar pa državljani še vedno radi vidijo vsak dan poštarje, ki prinesejo našo pošto. Zato mora biti naše izhodišče takšno, da poštne storitve niso samo storitve gospodarskega pomena, ampak tudi socialna storitev, ki jo moramo podpreti. Iz tega izhodišča moramo oceniti to direktivo 2008-6, s čemer bi izoblikovali notranji trg poštnih storitev do decembra 2010. Cilj tega vprašanja je, da opozorimo komisijo na varovalko, ki jo želi vključiti Evropski parlament na področju socialne zaščite in pri financiranju in upravljanju univerzalnih poštnih storitev. Opomniti želimo tudi države članice, da imajo dožnost, da zaščitijo te dve področji, ne pa da se zgodi kot pri liberalizaciji želeni, da enostavno ignorirajo zakonodajo. V Evropskem parlamentu obstaja sum glede tega, da Evropska komisija ne bo uveljavljala teh pomembnih vidikov direktive 2008-6 in da bo podprla gospodarski vidik liberalizacije te direktive in da bodo države članice postopile zelo počasi in da ne bodo storile ničesar za zaščito delavcev v tem sektorju in da ne bodo na pravilen način financirale teh storitev. Zato imamo štiri jasna vprašanja, ki zahtevajo štiri nedvoumne odgovore strani komisije. In ta vprašanja so v tej ust, tem ustnem vprašanju. Ne zahtevamo tehničnih odgovorov strani komisije ali pa da citirajo pogodbe v našem odboru zelo dobro poznamo vse pogodbe. Zahtevamo jamstva, o katerih smo se dogovorili v direktivi 2008-6, da bomo te izvajali vključno z zaščito delavcev v poštnem sektorju. Želimo zagotoviti jamstvo univerzalnih storitev. Želimo študijo ki se jih zahteva v direktivi, o stroških izvajanja te direktive, liberalizacije tega, storite, tega sektorja in želimo, da komisija opravi oceno učinka liberalizacije poštnega trga in učinke, ki jih bo to imelo v celotnem sektorju, ne samo z gospodarskega vidika. Kot zaključek bi se lahko vprašali, zakaj smo predstavili ta, to ustno vprašanje. Nažalost je razlog v tem, da ne zaupamo komisiji za, zaradi liberalizacije tega sektorja in ker dvomimo, da bodo države članice spoštovali socialne varovalke v tej direktivi in da jim bo to komisija dopustila. Tega ne smemo dopustiti. Mi v Evropskem parlamentu nismo pripravljeni, da bi videli takšne neuspehe, kot smo jih videli pri liberalizaciji železnice. Države članice morajo izvajati vse določbe v direktivi 2006 in komisija mora zagotoviti, da se te določbe resnično spoštuje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 Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Že osem mesecev sem član Evropske komisije in pogosto ste me že slišali reči, tudi 13. junija med drugim, da sem osebno predan tem zadevam, da sem posebno predan izboljšanju stanja v javnih storitvah in sem tudi sam odgovoren za te zadeve in za konkretna razmerja do naših državljanov. Tudi skupni trg je zadeva, za katero se močno potegujem. Vendar tukaj vidim tudi nove možnosti za nova delovna mesta in upoštevamo tudi socialne vidike. Vemo, da gre za posebne storitve v javnem interesu in zato se zastavlja tudi to vprašanje in zato vam tudi predlagamo ta predlog, ki ga boste videli v nekaj mesecih, gre za popolno odpiranje trga, ki ne bi se začelo s 1. januarjem in s tem eh, bi zajeli 95 odstotkov poštnih storitev v Uniji. To je poteza, da ne rečem reforma, o kateri smo veliko razmišljali, ki je bila pretehtana. Eh, šlo je za tri direktive, ki so izkazale to pripravljenost na spremembe in šlo je tudi za zelo demokratične oblike sprejemanja teh dokumentov. Mm, tudi leta 2008 smo sprejeli pomembne dokumente s podporo Evropskega parlamenta in tudi 25 držav članic pri svetu ministrov je glasovalo, za to reformo. Torej, to ni nekaj, kar bi se pripravljalo na skrivaj, je odziv na nujne potrebe, poskus reševanja situacije v tem zelo pomembnem sektorju, gre za zelo pomembne številke tudi in eh, ta sektor bo s tem, po našem mnenju, izboljšan, da bo lahko sledil izzivom sodobnih časov in s tem tudi nudil boljše storitve tako državljanom kot podjetjem. Ta notranji trg bo s tem izboljšal, izboljšan, vendar seveda samo pod pogojem, da se bomo stalno pripravljeni prilagajati in upoštevati tudi vse inovacije na tem področju. Le tako bomo lahko služili ustrezno našim državljanom. Gre za logičen razvoj, tudi razvoj socialne in ekonomske prakse in to je torej predlog, na katerem že dolgo delamo. Ta predlog je bil pripravljen leta in leta, gre za neke vrste evolucijo poštnega sektorja, tudi v skladu z razvojem sodobnih tehnologij. In gre za to, da je treba upoštevati tudi pospeševanje komunikacij po elektronski poti. In eh, jasno je, da je treba upoštevati tudi raznovrstne učinke finančne krize. Lahko vam rečem čisto pošteno, da ne gre za neke brutalne posege obstoječo prakso, temveč smo vsem tehtno razmislili in komisija je prepričana, da je upoštevala vse pogoje tudi iz zelene knjige in da upoštevamo tudi to potrebo, da je treba tudi ta sektor potegniti iz krize, zagotoviti zvišanje kakovosti storitev in tudi večjo učinkovitost. Poleg tega nas zavezuje tudi direktiva, ki nam eh, daje tudi določene kompetence in daje tudi določene pristojnosti nacionalnim pristojnim organom, tako da se bodo vse spremembe odvijale nadzorovano. In komisija bo predano sledila razvoju dogodkov, tudi sam sem zelo predan temu in potrudili se bomo po najboljših močeh, da bodo vse zahteve ustrezno izpolnjene gre za reformo, ki temelji na pravni varnosti, ni namenjena samo uveljavljanju nekih posamičnih interesov, temveč eh, za izboljšanje stanja vseh dejavnikov na trgu in prepričani smo, da bomo s tem veliko prispevali k napredku v sektorju. No, to je to, kar sem nameraval reči o tem, prepričam pa sem, da bo s tem tudi izboljšano stanje zaposlenih v tem sektorju, da bodo izboljšani pogoji dela. Obstajajo pa so pomembni razlogi, da se tudi ta sektor bolj odpre, da bolj upošteva tudi socialne vidike in to bomo tudi storili, saj smo veliko tega že upoštevali pri pripravi predloga. No, kot vidite, lahko tudi sami preverite v predlogu, da smo vse te zahteve upoštevali in komisija bo v letu 2013 objavila tudi uradno poročilo, v katerem bo ovrednotila stanje zadev. Sam vam lahko obljubim, da sem za te zadeve osebno zauzet in moj namen čeprav nimam tukaj konkretnih obveznosti, je oblikovati skupino za dialog z uporabniki in eno skupino že imamo za strokovno posvetovanje, sedaj pa bomo imeli še skupino za dialog z državljani, torej z uporabniki. Tudi sindikati bodo imeli svojo vlogo pri tem in tudi parlament bo udeležen, tako da bodo v skupni razpravi lahko prispevali k izboljšanju zadev. Ocenevalci bodo o stanju zadev redno poročali in hkrati preverjali pravilno izvajanje te reforme. To so torej moja zagotovila in lahko vam samo obljubim, da bom osebno bedel nad pravilnim izvajanjem tega predloga v praksi. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj gremo na sklop govornikov v imenu političnih skupin. Prvi ima besedo v imenu skupine ljudske stranke, gospod Ferber, dve minuti. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, kot eh, poročevalec za drugo in tretjo poštno direktivo me veseli, da tudi v tem mandatu obravnavamo to tematiko, kajti zdi se mi pomembno, da po eni strani pokažemo, kaj smo v obdobju od predstavitve zelene eh, knjige leta 92 na tem področju dosegli, kot je izpostavil komisar. Mislim, da je kakovost počnih storitev širom Evrope bistveno boljša danes. Spomnim se, dva mandata nazaj sem tukaj v tej dvorani dejal, da je običajno tako, da človek prej pride z dopusta, kot pa razglednice, ki smo jih poslali od tam. Zdaj so se stvari izboljšale. Bistveno smo izboljšali kakovost storitev v čezmejnem eh, prometu, prav tako znotraj držav članic. Poleg tega, z obveznostjo univerzalne storitve, ki eh, velja širom Evrope, smo dosegli to, da je tudi dostopnost poštnih storitev eh, bistveno boljša. Tam, kjer pa je vedno bila dobra, je ostala na tej dobri ravni tudi to je pomembno in tudi to je tako predsednik odbora, kakor tudi eh, komisar izpostavil. Pri prenosu tretje direktive, ki za večino držav članic predvideva popolno liberalizacijo eh, leta 2011, tukaj naj bi zagotovili v polni meri univerzalne storitve in tukaj bi rad povdaril, da je bil ključni predpogoj tretje direktive, Eh, direktive ravno to, da ne bo prišlo do poslabšanja delovnih pogojev, tam že se socialni standardi ohranijo tudi po 1. januarju 2011. Na to bomo seveda pozorni, na tem bomo obdeli, ne le z ustnim vprašanjem, ki ga zastavljamo danes, ampak ima komisija tudi obveznost poročanja in zelo, zelo pozorno bomo to poročilo prebrali in pa potrebi tudi uh, ustrezno ukrepali. Hvala, gospod Ferber. V imenu socialistov ima besedo gospod El Kadrao za dve minuti. Najlepša hvala za vaše odgovore, gospod komisar. Res je, da smo bili vedno kritični do direktive o poštnih storitvah in smo vedno zahtevali, da bi bila učinkovitejša. Vendar zaenkrat, če ne vidimo pravih jamstev za to, še zlasti na socialnem področju, glede izboljšanja pogojev dela in podobno, radi bi dosegli vsaj to, da bi ostala zagotovljena sedanja raven pogojev dela v poštnem sektorju. Države članice imajo seveda pri tem svoje pristojnosti, ampak eh, zelo nenavadno se nam zdi, eh, kako nameravate nadzirati konkurenčnost na tem trgu, konkurenco med monopolisti in eh, novo prišečimi, tako rekoč. Poskrbeti moramo za ohranitev evropskega socialnega modela končno in eh, zagotoviti tudi poštne storitve vsem državljanom, ne glede na to, kje prebivajo. V naslednjih letih lahko pričakujemo še nadaljne proračunske omejitve in zato se bojim, da bi to lahko škodovalo tudi ravni izvanja poštnih storitev. Res je, kot pravi tudi direktiva, da potrebujemo več socialne in teritorijalne kohezije, ampak nekako ne vidim, da bi bilo to lahko uresničiti do leta 2013. Upam zato, da se bo komisija res posvetila dogoročnejši analizi učinkov te direktive in da bo znala zagotoviti univerzalnost teh storitev. Dobro je tudi, da je komisija začela z socialnim dialogom v sektorju, vendar je treba še nadalje preverjati, da bodo pogoji delovanja za vse operaterje enaki. De... Najlepša hvala v imenu skupine Alde. Ima besede gospa Meissner. Hvala lepa, predsedujoči. Živimo v Evropi, v kateri želimo, da ljudje lahko dobro sobivajo in da imajo dostop do vseh eh, področji življenja, ki je za njih pomembna. Kot veste, se v Evropi odvija demografska sprememba. To pomeni, da bomo imeli v prihodnosti še manj ljudi, ki bodo živeli v odročnih krajih kot pa danes. Sveda pa moramo zagotoviti, da bodo vsi državljani imeli dostop do storitev, ki jih želijo in ki jih tudi potrebujejo za normalno življenje. In tukaj je pomembna tudi poštna storitev, Eh, ki ne bi zagotovili z univerzalno storitvijo. In tu se pojavlja vprašanje, kako zagotoviti to storitev na podeželju, na redko posrednjih območjih z, za neko dostopno ceno in da bomo imeli tudi ljudi, ki to delo opravljajo in ki za to dobijo tudi primerno plačilo. To ni enostavno, to vemo, ampak odločili smo se in gospod komisar, tudi vi ste izpostavili, da je velika večina držav članic eh, to željo tudi potrdila. Prav tako moramo omogočiti pritožbe uporabnikov. O tem ni govora, to je pa vendarle je težava, kajti v direktivi piše, da če kaj ne funkcionira, kot bi moralo, morajo državljani imeti možnost pritožbe in tudi to ni ravno najbolj enostavno. Težko je ohraniti to vrstno infrastrukturo pri vedno manj eh, osebju v poštah. Kot pravite, gospod komisar, ste dokaj novi na tej funkciji, da boste na te stvari eh, pozorni, upam, da je to res. Sveda pa mislim, da razumete, da smo nekoliko skeptični, še posebej v odboru za promet, kot je dejal gospod Simpson. Eh, v primeru liberalizacije železnice je bila tudi komisija odgovorna za spremljanje izvajanja direktive, ampak nič se ni zgodilo. In tudi na drugih področjih stvari ne potekajo tako, kot bi se želeli. V V Nemčiji sem prej tudi delala v politiki, sprejemali smo sklepe, ki so bili dobro namerni, potem pa nihče ni tega eh, izvajal. Pa pomembno je, da se to izvaja, da se to izvaja eh, hitro v interesu evropejcev in v interesu eh, zaposlenih. Tako da pokažite, dokažite, da smo vam eh, lahko eh, zaupali in da je to tudi bilo eh, pametno. Hvala. Sedaj pa ima besedo v imenu zelenih Izabel Drom. Je ne conteste. Da, hvala lepa, gospod uh, predsedujoči, gospod komisar. Nikako ne postavljam pod vprašaj demokratični proces, s katerim se oblikujejo spremembe na poštnem trgu, vendar menim, da je prav tako demokratično in pregledno v danem trenutku pošteno vrednotiti konkretne učinke teh sprememb. Mislim, da obstajajo razlike med državami članicami, vsekakor pa si vsi želimo izboljšanje storitve in tudi večjo dostopnost evropskih eh, državljanov, boljše dostopanje do poštnih storitev. Menim, da bi bilo razumno ugotoviti, da obstaja predvsem koncentracija zasebnih operaterjev in eh, če hočemo po neki strani odpraviti monopole na tem trgu, potem ne vem, ali bomo ravno na ta način lahko to dosegli treba je v bistvu ugotoviti, kakšna je trenutna praksa v regulativi, treba izpeljati usporedni proces nadzora, se obstaja veliko pomankljivosti v sistemu. Lahko se pa tudi pridružim kolegu El Kadraviju, ki je izpostavil potrebo po ustvarjanju novih delovnih mest, namesto da bi leta še krčili. Koristno bi bilo imeti okroglo mizo, ne le dialog med vsemi pomembnimi dejavniki. Uh, upam, da vam bo uspelo nekako združiti cilje zuževanje trga in interese državljanov in to vam bo lahko uspelo le, če boste sproti od primera do primera ocenjevali konkretno izvajanje sprememb. Tako boste videli, ali dosegate zastavljene cilje ali ne in če tega ne boste storili, bo prepad med zastavljenimi cilji in potrebami državljanov še večji. Hvala lepa. V imenu skupine GUE ima besedo gospod Dejong. Dve minuti. Tako je, Komisarič Barnier. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod komisar Barnier, pravkar ste se osebno zavzeli za te zadeve in rekli, da hočete imeti red na notranjem eh, trgu. Profesor Monti je veliko povedal o tem, ampak poglejmo si, kaj se dejansko dogaja v praksi. Eh, poznam nekaj poštarjev in nedavno mi je poštarka, ki je stara 55 let, povedala, da je v službi že 20 let, eh, pa vendarle bo očitno med prvimi odpuščenimi naslednje leto, ko bo vse skupaj prevzela služba TNT. Preprosto zaradi tega, ker se mora TNT tudi soočati z ostro konkurenco in eh, če hočejo biti prilagodljivi, morajo imeti delavce za določen čas, ki so pripravljeni na prilagodljivi delovni čas. To pomeni, da bodo ljudje najbrž izgubili delovna mesta in tu gre predvsem za ljudi, ki so že desetletja v tej službi. Zakaj to poudarjam? Ker se treba poglobiti v socialne posledice liberalizacije poštnega trga. in zakaj ste doslej ignorirali obstoječe študije. Študija o tem je na voljo tudi na internetu. Ljudje, ki so zaposleni v poštnem sektorju, bodo močno prizadeti z liberalizacijo trga. Videti je, kot da se bodo zaprli skoraj da vsi poštni uradi in uh, očitno se o tem doslej še niste dovolj posvetovali eh, s tem parlamentom. Namreč tukaj vemo, da so predvidene eh, zvišane tarife za ljudi, ki stanujejo v odmaknenih krajih, v gorskih predeljih naprimer. In to je v nasprotju z osnovnim načelom nudenja poštnih storitev vsem državljanom, ne glede na to, kje stanujejo. In sedaj ne vem, ali bi morda lahko imeli nek moratorij na izvajanje te direktive, dokler ne vidimo, kakšne so študije. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Bafton v skupini EFD. E Hvala, gospod predsedujoči. Ko je Evropska unija naložila poštemu sektorju, da se mora odpreti in da se mora trg liberalizirati, je v bistvu uničila to službo. Pri nas smo imeli Royal Mail, ki je zelo dobro učinkoval in eh, imeli smo 20 tisoč poštnih uradov v letu 1975, sedaj pa je situacija čisto drugačna. Manjši poštni uradi so se morali zapreti, če niso prejeli vladne pomoči. In tako je prišlo do zapiranja teh življensko pomembnih uradov. To se bo zgodilo tudi po vsej Uniji, isto kot se nam je že v Veliki Britaniji. Prej smo imeli učinkovite storitve, do katerih so imeli vsi državljani dostop, sedaj je sektor popolnoma razbit in ljudje nezadovoljni. To je odličen primer, kako se je uničila odlična javna storitev samo zato, da bi se zadostilo nekim teoretičnim zahtevam konkurenčnosti. Zato me zanima, ali res potrebujemo to direktivo. Hvala lepa, gospod Bafton. Sedaj gremo na sklop govornikov posameznih poslancev. Prvi ima besedo gospod Žorž Bach v imenu um, skupine PP e za eno minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. E, hvala tudi gospodu Simpsonu za to vprašanje. To je pravo vprašanje. In e, liberalizacija mora še pokazati, da bo zagotovila boljšo kakovost po nižjih cenah. Eh, klasična poštna podjetja so tudi v preteklosti zagotavljale dobre storitve za dobro ceno. Seveda pa je potrebna modernizacija klasičnih ponudnikov poštnih storitev, eh, kajti zaradi velikih prestrukturiranj eh, so ta podjetja tudi lahko bistveno izboljšala svojo učinkovitost. Pomembno je, da se več stvari upoštavlja. Delovno pravne pravice morajo biti zagotovljene, torej pogoje dela in pa plače. To do, lahko zagotovimo z ustreznimi kolektivnimi pogodbami, da bodo vsi ponudniki imeli enake pogoje in da na ta način preprečimo socialni dumping. Univerzalne storitve so bile že omenjene, torej dostava pisem in eh, paketnih pošiljk eh, povsod po našem ozemlju. To je ključnega pomena. Vsaka država mora tudi vzpostaviti neodvisen regulatorni organ, ki bo nadziral delovne pogoje osebja in pa upošteva tudi pritožbe eh, strank, zato seveda potrebuje tudi dovolj osebja. Vse več eh, dela se opravlja eh, preko interneta, ampak vendarle dostava pošiljk, dostava pisem ostaja v domeni poštnih podjetij in zato je tukaj potrebno zagotoviti kontinuiteto dela in zato se mi zdi pomembno tudi upoštevanje sindikata uporabnikov in pa delavcev v poštah. Najlepša hvala, gospod Bah. Sedaj ima besedo gospod Tika, minuto in pol. Monsieur le commissaire, liberalizarea serviciilor poștale este prevăzută pentru anul. Najlepša hvala. Liberalizacija poštnih storitev je predvidena v letu 2011. Države članice, ki so se pridružile v letu 2004 in tudi pozneje, imajo e različne pogoje in bi raje videli, če bi se ta rok prestavil na leto 2013. Gre namreč za zagotavljanje pobiranja in dostavljanja ter trijaže poštnih pošiljk enakomerno in enakopravno za vse državljanje vsaj pet dni tedensko. In to bi bila taka univerzalna obveznost, univerzalne poštne storitve. In tudi v času krize ki ga sedaj doživljamo, si ne bi smeli dovoliti, da se ta mreža, ki funkcionira, razbije ali da pride do delnih moten. Zavedamo se sicer potreben po notranjem trgu, vendar morajo države članice same določiti, kakšen je njihov način financiranja univerzalnih storitev v okviru svojih proračunskih zmogljivosti. Lahko pričakujemo, da se bodo v zvezi s tem pogoj dela poštnih uslužbencev poslabšali, da bodo prizadeta njihova delovna mesta in tudi dohodki. Do konca tega leta bi radi videli, da bi nam komisija predstavila študijo, oceno učinka, ki ga bo imelo izvanje te direktive za poštni eh, sektor, namreč zato, da ne bi prišlo do samovolje posameznih operaterjev na tem trgu. Najprej hvala, besedo ima gospod Gallagher. Uh, thank you, uh, uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Za notrni trg in poštni sektor Poštne storitve smo postavili rok decembra letos, vendar je veliko ljudi, ki živijo v odmaknjenih območjih in tudi eh, zaposlenih v poštnih službah, iskreno zaskrbljenih zaradi predvidenih sprememb. To bo zelo vplivalo na vsakdanje življenje. Tukaj pa bi rad izrabil priložnost, da se jim iskreno zahvalim za vse, kar so storili za nas doslej poštne storitve so veliko več kot gospodarski sektor in tega se vsi zavedamo. To je storitev, ki je zelo prepletena z našim eh, socialnim okoljem in ni samo ekonomskega značaja. Poštni uslužbenci so za številne ostarele občane edini vir družabnih eh, stikov z okoljem. In zaradi tega je ta univerzalna služba zelo pomembna in zato je treba tudi opredeliti z ustrezno zakonodajo in pozorno spremljati izvajanje direktive vnaprej. Komisija bo morala zajamčiti, da bodo vsi ljudje, ne glede na to, kje so, prijemali in da bodo lahko pošiljali poštne pošiljke. Zakonodaja mora biti temu ustrezna in zato sem zadovoljen, da sem slišal od komisarja, da namerava oblikovati skupino za dialog z uporabniki in da bo to vključevalo tudi predstavnike eh, sindikata zaposlenih in parlamenta. Sam sem se tudi pogovarjal s poštnimi uslužbenci pred časom in eh, zato sem vesel, da bomo lahko slišali tudi njihov glas in da jih bomo lahko ustrezno zastopali. Tudi uporabniki eh, bodo potrebovali neka zagotovila, da bodo rezultati res taki, kot jih pričakujejo. Besedo ima gospa Lichtenberger, minuto in pol. Komisar, uh, verte. Hvala lepa. Gospod komisar, cenjene kolegice in kolegi, moram povedati, da od eh, obljubljenih izboljšav s to nadaljno liberalizacijo zaenkrat. Uh, še ni prav veliko možno uh, razumeti kot izboljšave. Vse, kar mi dobivamo kot sporočilo, je predvsem poslabšanje storitev. Na podeželju že danes ugotavljamo, da je dostop do poštnih storitev nekaj, kar ni več zajamčeno, še posebej tam, kjer gre za težje dostopne, dostopna območja. Nekaj dodatnih delnih mest je, da vendar to so predvsem mm, dela, ki so slabo plačeno in ki lahko predstavljajo zgolj dodatni dohodek neke držine, ni ne bo mogoče pa preživetja. Kar zadeva uporabnike poštnih storitev, če tukaj eh, razumemo kot uporabnike zgolj reklamno industrijo, potem da, eh, za njih eh, so se stvari izboljšale in gospodarsko okolje za njih se je izboljšalo. Eh, univerzalna storitev, ki pa naj bi jo zagotavljale pošte, pa naj bi zdaj plačevale države članice, ki pa so po drugi strani pod velikim pritiskom zaradi tega, ker ni več proračunskega manevrskega prostora za zagotavljanje eh, teh storitev na podeželju s subvencijami. V oceni učinkov je, bila, je bilo to dejstvo mnogo premalo upoštevano in to predstavlja veliko nevarnost tako za potrošnike kot za zaposlene v poštah. Najlepša hvala, sedaj ima besedo gospa Sabine Wilson. Hvala, predsedujoči. Dve stopni liberalizacije pošte sta že opravljene. Komisija zaenkrat ni opravila ali vsaj objavila niti ene same študije, ki bi obravnavala socialne pogoje in pa tudi posledice odprtja trga za zaposlene na poštarju. Gospod komisar, zato vas sprašujem, kdaj boste to študijo končno dali na voljo parlamentu? Včeraj smo slišali strani številnih zaposlenih v poštnih storitvah v številnih držav članicah, da se v številnih primerjih dogaja, da ljudi odpustijo da vse, ljud, vse sodelavce odpustijo, potem pa po slabših pogojih ponovno zaposlujejo. In to je nekaj, kar ne sme potekati na takšen način na plečih poštnih delavcev. Če želi Evropski parlament in Evropska komisija resno storiti nekaj proti uh, revščini v Evropski uniji, potem moramo zdaj začeti z um, ocenjevanjem posledic tretje direktive. Resno moramo preučiti posledice uh, te stopnje na socialno, socialne standarde, ki so jim podvrženi delavci in pa tudi na dostopnost teh storitev. Hvala lepa. Lako. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Tunun Štenminton. Hvala lepa. Tukaj resnično govorimo o zelo pomembnem koraku v smeri liberalizacije evropskih poštnih storitev, zagotavljanja zdrave konkurence. Takšna odločitev je tudi direktiva 2014-2020 o liberalizaciji poštnih storitev, ampak storiti moramo vse zato, da bo ta direktiva izvedena na ustrezen način, pravočasno, eh, v vseh državah članicah. Kot pravi gospod komisar, eh, namerava tesno sodelovati s članicami na tem področju in zato moram reči, da me zelo veseli tudi odločitev komisije o tem, da se eh, ustanovi skupina nacionalnih regulatornih organov za področje poštnih storitev. To bo, mislim, da pripomoglo k konsolidaciji poštnih storitev. Liberalizacija eh, poštnih storitev in odpiranje poštnih storitev neodvisnim operaterjem je nekaj, pri čemer ob z optimizmom pričakujem konkretne rešitve, ki naj bi jih predlagala komisija in ki naj bi dejansko privedla do tega, da bodo neodvisni operaterji lahko tudi svobodno poslovali v različnih državah članicah in zato z veseljem čakam tudi na načrte spremljanja izvajanja te direktive. Ampak še ena tema je tukaj pomembna. Evropska unija potrebuje jasne simbole, kot so skupna valuta, država, himna. Prav tako pa bi bil pomemben Eh, znak enotnosti, skupna oziroma enotna poštna znamka. Morda bi veljalo razmisliti tudi o tem. Gracias, kolega Tirni. U... Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Serakjani za eno minuto. Grazie, presidente. Il completamento del mercato interno dei servizi postali entro la fine di quest'anno. Najlepša hvala. Funkcioniranje skupnega notranjega trga poštnih storitev je pomemben korak naprej, vendar bi bilo res zaželeno, da bi komisija izvedla čimprej oceno učinka, kot je podarilo že več predgovornikov. Namreč poštni trg je zelo pomemben za vse naše državljane. Kako namerava komisija zagotoviti pravice državljanov, ki živijo v odmaknenih področjih? za dostopanje do poštnih storitev, kakšna urodja ima v misli komisija, da bo to lahko zagotovila. In eh, skratka, upamo lahko samo, da bo ta direktiva, ki že obstaja, uporabljena tako, da bo onemogočila socialni dumping. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Esaja. Kysymys postipalveluiden avaamisesta kilpailulle on nostattanut. Eh, res je, kot smo slišali, da so predvidene spremembe na poštnem trgu povzročile veliko zaskrbljenosti v sektorju, še zlasti v odmaknjenih območjih, ker se državljani že sprašujejo, ali bodo res imeli dostop do storitev ali pa bodo lete ukinjene v smislu nekih ekonomskih eh, interesov. Distribucija pošte v odmaknjenih predeljih je seveda veliko dražja kot v mestnih središčih, včasih tudi 4 do 10 krat dražja. Vendar v direktivi govorimo o tem, da bomo ohranili raven kakovosti storitev ne glede na odmaknjenost uporabnikov in vprašati se moramo tudi, kateri so kriteriji kakovosti nudenih storitev storitev in kako bodo to lahko upoštevali različni izvajalci, različni konkurenti. Direktiva sicer ponuja alternative, vendar se lahko sprašujemo tudi o načinih financiranja teh storitev. Nekateri pravijo, da bo to šlo iz davkov, vendar na tem področju tudi še nimamo nobenih izkušenj, tako da ne moramo kar tako nenadoma dodati stotine milijonov evrov k proračunu na račun poštnih eh, storitev. In ne vemo oni ti, kakšne so razlike konkretno v cenah po državah članicah in glede na območja in njihovo odmaknjenost morda bi morali imeti poseben davek, posebne davščine, ravno namenjene financiranju poštnih storitev, zato da bi imeli enakomerne pogoje v vseh državah članicah. Ja, Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Fernandez za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Poštne storitve so komunikacijsko orodje življenjskega pomena. Seveda pa se pri tem morajo ozirati tudi na pogoje konkurenčnosti, kohezijske zahteve in tako naprej. Zaradi tega je nespremljivo, da bi tistim, ki prebivajo v odmaknjenih območjih, kar tako odrekali storitve, ljudje, ki so bolj izolirani od drugih, imajo prav tako pravico do visokokakovostnih poštnih storitev. Na portugalskem smo že imeli veliko znižanje števila poštnih uradov, še zlasti na podeželju in v odmaknenih območjih. In eh, lahko rečemo, da to nikakor niso dobre izkušnje in po našem mnenju bi morali število uradu zvišati, ne pa zniževati. Prav tako ne moremo sprejeti zamisli, da bi bilo vedno manj delovnih mest, da bodo te službe trpele na račun konkurenčnosti in ne moremo zadev jemati kar tako poprek. Nekateri Novi ponudniki so pripravljeni ponuditi samo tiste storitve, ki so za njih profitabilne, dobičkonosne, medtem ko jih odmaknjena območja ne zanimajo. To pa pomeni, da se mora komisija poglobiti v zadeve in iznajti rešitve, da se bomo že vnaprej izognili to vrstnim težavam. Zato je treba še zlasti poskrbeti, da bo ta direktiva ne samo dobro izvajana, temveč tudi izboljšana. Por un minuto in medio alla signora. Še končni govornik, govornica Sofija Okoni, minuto in pol. Hvala predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi v naših sodobnih družbah. Morajo biti komunikacijske storitve učinkovite. To je sine qua non, to je bistvo pravilnega funkcioniranja ne le naših eh, uradov in služb, temveč tudi v našem zasebnem življenju. To je poseben izziv za ta sektor in moramo se zavedati tudi tehnološkega napredka, gospodarske krize in vseh drugih vidikov, ki vplivajo na to, zaradi česar je delo operaterjev otežkočeno. Prav tako povdarjamo teritorijalno kohezijo, govorimo tudi o socialnem pomenu teh storitev sama sem članica posebne skupine, ki se ukvarja s tem in zato se zavedam tudi težavnih izzivov, ki jih lahko pričakujemo v prihodnje. Nekaj tega smo slišali tudi danes tukaj v Strasburgu. Po mojem mnenju ne bi smeli izvajati reforme poštnih storitev v škodo pogojev dela zaposlenih v tem sektorju, niti njihovih odjemalcev. Hočemo imeti konkurenčne cene in nova delovna mesta, vendar moramo zato zagotoviti, da bo zakonodaja res natančno izvajana. Sicer ne bo služila svojemu namenu. Poleg tega je treba razvijati in diverzificirati poštne dejavnosti, namesto da bi jih omejevali. Gospod komisar, prosimo vas, bodite budni in spremljajte, kako se bodo te zadeve razvijale odvijale v prihodnje, kako se bo ta sektor razvijal. Začeli ste velik reformni proces, vendar je treba zagotoviti tudi ustrezen nadzor in prepričana sem, da se boste potem osebno angažirali, da bomo vsi skupaj uspešnejši. Najlepša hvala. S tem prehajamo na postopek Catch the Eye. Več vas je prosilo za besedo, kot pravila dovoljujejo, ampak Eh, poskusili bomo dati priložnost vsem, ker smo na dobri poti, kar zadeva naš urnik. Eh, torej, če se boste vsi omejili za eno minuto, nam bo to verjetno uspelo. Zato vas, vas bom tudi strogo omejeval. Gospod Mikolašik je prvi. Najlepša hvala, dragi kolegi in kolegice, spoštovani gospod komisar. Leto 2010 pomeni pomemben mejnik pri končanju skupnega trga na področju postni, poštnih storitev. Trg se odpira za vse ponudnike in na ta način se krepi konkurenca v tem sektorju. Komisija uvaja inovacije na tem področju že kar nekaj časa in mislim, da je to izredno pomembno, kajti monopolistična organizacija. Eh, nacionalnih poštnih trgov je zelo močna in zaradi tega cene naraščajo, kar ima negativne učinke na potrošnike. Podpiram liberalizacijo in privatizacijo poštnega trga ter odpiranje državnih monopolov. To bo pripeljalo do nižjih cen eh, in to bo potrošnikom zgolj koristilo. Ravno tako pa to tudi ne bo vplivalo na zaposlene. Najlepša hvala, gospod Tarabela. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Skrbijo nas negativni učinki novih, novega razvoja dogodkov na tem področju, predvsem, ker imamo iz preteklosti slabe izkušnje. Uh, upam, da bo analiza da bo komisija analizirala trg elektrike, pa tudi trg poštnih storitev, kaj ti upamo, da bo liberalizacija trga dejansko koristila cenam in kakovosti in tudi zaposlovanju na tem področju. Sveda lahko na veliko govorimo uh, in hvalimo liberalizacijo, vendar pa se ne sme zgoditi, da bi ponovili na tem področju podobne napake, kot smo jih naredili na drugih področjih več pričakujemo od vas. E, prenehati moramo s tem nenehnim hitenjem naprej. Najlepša hvala, gospa Harken je naslednja. Gospod komisar, rekli ste, da direktiva državam članicam daje manevrski prostor pri izvajanju za to, da bodo upoštevali socialne zahteve, vendar pa vas prosim, da kot komisar zagotovite, da bodo te socialne zahteve dejansko upoštevane. Včeraj smo glasovali o smernicah za zaposlovanje in pozvali k dostojnemu delu, vendar pa posod po Evropi izginja ukinjajo dostojna delovna mesta na področju poštnih storitev, nadomešajo pa jih slabo plačana negotova delovna mesta. Vemo, da je zatem liberalizacija poštnih trgov in poštni delavci in državljani so zelo zaskrbljeni zaradi izginjanja delovnih mest in mislim, da kot parlament in kot komisija ne morete ignorirati tega eh, dejstva. Moji eh, volilci so se večkrat obrnili name za tu, da naj zagotovim, da bodo dejansko eh, dobivali poštne pošiljke pet dni v tednu. In eh, s govorniki se strinjam, da potrebujemo moratori glede izvajanja te direktive. Predsedujoči je prekinil govornico. Gospod Ferrer je eh, naslednji. Gospod predsedujoči, gospod komisar, delavci po vsej Evropi se strinjajo, liberalizacija poštnih storitev ne bo izboljšala položaja, temveč bo stvari še zaustrila. Eh, gre za napad na pravice delavcev v tem sektorju. Liberalizacija bo pripeljala v privatizacijo in eh, to pomeni nastanek vseevropskih monopolov to se bo zgodilo tudi v državah, kjer eh, stvari do, do sedaj niso bile tako slabe. Cene naraščajo, prihaja do socialnega dumpinga, kakovost storitev pada, eh, storitve so vedno bolj omejene, nekatera območja so posem zanemarjena. Pa, vendar pa gre tukaj za ključno področje javnih storitev in poskrbeti moramo, da bo komisija vse to upoštevala. Hvala. Najlepša hvala. Ivelin Regner je naslednja. Gospod komisar, sodelovala sem v razpravi o boljši pripravi zakonodaje in če bi, kot je priporočeno v tem priporočilu eh, dejansko izvedli presojo vplivov, se verjetno sedaj eh, na področju poštnih storitev ne bi soočali s temi težavami. Objavljena ni bila nobena študija, ki bi se specifično ukvarjala s posledicami liberalizacije eh, trga. Komisija upošteva samo nacionalne regulatorje in prosto konkurenco. Veste pa, kakšne so posledice? Eh, negotova delovna mesta, slabo plačani delavci, slaba kakovost storitev, visoke cene, različne cene za različne regije. Zato osebno vprašanje vam, gospod komisar, ali vam ne krvavi srce, ko uh, vodje koncernov uh, privatizirajo pošne storitve na hrbtu delavcev in ljudi. Najlepša hvala, gospa Ina Sajala je naslednja. Presidente, señor comisario. Gospod predsedujoči, gospod komisar. V državah, ki so vodilne v liberalizaciji na Finskem, Združenem kraljestvu in Nemčiji, je bilo veliko bankrotov eh, z ostrimi socialnimi posledicami. Vendar pa tukaj bi moralo iti za zagotavljanje univerzalne storitve pet dni na teden za enako ceno po vsej Evropi. Eh, kakšni, kako ste sploh ocenjevali posledice eh, teh sprememb na socialni dumping, na eh, socialne razmere? Lepo prosim, da govorite počasneje, če želite, da vam tolmači sledijo, pravi predsednik. Torej, presoja socialnih vplivov in kakovost delovnega mesta je tukaj pomembna. Ne želimo socialnega dumpinga in zato prosimo komisarja, Eh, da nam pove, kakšni bodo dejanski učinki te direktive. Poskrbeti moramo, da bodo stvari se odvijale dejansko tako, kot smo obljubljali za prihodnost, da se bodo torej eh, razvili ustrezni pogoji. Gospod Mirilo. E, <clears throat> eh, gospod predsedujoči, gospod predsednik. prehod poštnih storitev na eh, ureditev, ki s, eh, velja za celotno eh, Evropo, pomeni veliko novost. S, s tem se strinjam, vendar pa želim, da eh, zelo pozorno preučimo, kakšni so stroški in kakšne so dejanske prednosti. Eh, poskrbeti moramo eh, pravočasno raznašanje pošte in upoštevati tudi potrebe podeželja. Okrepiti je potrebno povezave med posameznimi državami in posameznimi območji. Zagotavljati moramo stabilna delovna mesta delavcem v poštnih storitvah in poskrbeti tudi za ustrezno ureditev upokojitve. Stroški poštnih storitev ne smejo neomeno naraščati. ali lahko lepo prosim eh, poslušate. Eh, no, presenečen sem, da predlagatelj vprašanja nima možnosti povedati nekaj besed. Zato je bil gospod Simpson prisiljen uh, ujeti mojo priložnost za to, da lahko spregovori. Mislim, da bi bilo bolj uh, pametno, če bi mu dejansko namenili nekaj časa za govor. Eh, no, sam pa bom interpretiral pravila tako, da bom dal gospodu Simpsonu dve minuti za to, da se odzove na komentarje. Eh, formalno pa bo to del postopka CatchDI. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ker veliko ljudi je pripravljenih sodelovati v postopku CatchDI in mislim, da to kaže, kako pomembno je to vprašanje za Evropski parlament. In to je tisto, kar eh, želim podariti tudi in s tem se obračam na komisarja. Slišal sem odzive komisarja in eh, pri določenih vidikih me to, kar je povedal, pomirja. Vendar pa je parlament izredno zaskrbljen, da liberalizacija poštnih storitev pomeni eh, zaustritev socialnih pogojev, zaustritev pogojev dela in da se bodo Eh, poslamšale tudi storitve, ki so vključene v univerzalno storitev, ter da se bo to eh, nekako razvodenilo v eh, nek vrhunec liberalizacije in privatizacije. In upam, da bo v svojem končnem odgovoru se odzval na to. Drugo, kar sem želel omeniti, pa je se veže na to, kar je povedal govornik EFD v zvezi z Združenim kraljestvom za zaprtje določenih poštnih uradov je krivil postopek liberalizacije. In mislim, da moramo se takim lažem močno zoprstaviti. Zaprtje določenih poštnih uradov v Združenem kraljestvu je, bilo, je bila odločitev Združenega kraljestva. To je bila odločitev, ki je bila sprejeta, zato ker je britanska vlada znižala subvencije poštam uh, in spremenili so pokojninski sistem. To je bil eden od glavnih razlogov, zakaj eh, je poleg eh, znižanja stru, izdatkov Royal Mail bilo zaprtih še nekaj drugih. Eh, poštnih uradov. Ideja, da bi eh, Združeno kraljestvo zahtevalo opt-out, je ena najbolj eh, ne spametnih predlogov, kar sem jih slišal. Kaj ti to, da eh, se sedaj gremo neko eh, hezbolaško, neomejeno liberalizacijo, to je bila britanska ideja. To so zagovarjali vsi od Tečereve do Blera. Najlepša hvala, čas je potekal. Sedaj pa bomo končali razpravo z odgovorom komisarja Barneja na komentarje, ki so bili podani in na vse to, kar so povedali številni govorniki. Izvolite, gospod komisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. To je izredno pomembna razprava in zahvaljujem se gospodu Simpsonu za pobudo za to razpravo. Preden pa se nad, pa nadaljujem, naj vas eh, spomnim na nekaj stvari. Kot sem že dejal in kot se je potrebno objektivno zavedati, je ta reforma, to odpiranje trga poštnih storitev nekaj, česar se nismo lotili niti eh, nekako zahrbtno, niti po naključju, niti eh, na skrivaj. Vse to je posem utemeljeno in to so podprle vse vlade. Eh, številni med vami ste tudi sodelovali pri tem, tudi vi, gospod Fim, Simpson, gospod Feber in še marsikdo drug je pri tem sodeloval. Zdaj pa smo, kjer pa smo, gre za uh, postopen proces, približno 20 sektorskih študij je bilo izvedenih, torej nismo ravnali preunanjeno in nismo ravnani na skrivaj. Uh,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 Eh, zelo pomembnega, bil sem med avtorji eh, Lizbonske pogodbe in bil sem med tistimi, ki smo bili odgovorni za to, da smo zapisali teritorijalno kohezijo v to pogodbo. In to, je, to so besede, ki nekaj pomenijo. Eh, Lizbonska pogodba vsebuje nove besede o varnosti, o eh, zagotavljanju javnih storitev in eh, sam eh, iz. Eh, nedvomno verjamem v to in to podpiram. Mislim, da e, Evrope ne moramo predstavljati kot nekega veliko prostotrgovinskega trg, prosto območja. Evropa ni zgolj velik trg, ampak je skupno območje tudi, kar zdaj v socialno in gospodarsko eh, življenje in tudi v okviru Evropske komisije ravnamo v skladu s tem prepričanjem. In eh, še naprej bom ravnal v skladu s temi načeli, dokler bom imel čast biti na tem položaju. E, torej, naj o, e, opomnim e, vse tiste, ki to pozabljate na to. Potem pa je tu še besedilo te direktive. E, naj Eh, povem vsem tistim, ki so o tem govorili, da moratorij ali ustavitev postopka ne bi bila koristna. Po mojem mnenju bi na ta način postavi, vzpostavili pomankanje zagotovosti in to bi bilo nekoristno tako za ponudnike storitev kot za uporabnike storitev. Proces se mora torej nadaljevati in zagotoviti moramo, da se bo nadaljeval ustrezno in v skladu s tem, kar je v besedilu, v direktivi in v pogodbah Evropske unije. Govora je bilo o obveznostih glede storitev in nedvomno je pomembna univerzalna storitev in različne mehanizme imamo, ki jo zagotavljajo. E, Nek, torej, tukaj imamo za to namenjena sredstva, imamo javna naročila in tako naprej. Potem delovni pogoji. Tudi to je ključno. Eh, to je potrebno videti v kontekstu eh, pooblastitve oziroma izdajanja dovoljen eh, ponudnikov poštnih storitev. Jasno je, da Eh, države članice imajo svoje instrumente na področju eh, delovne zakonodaje in da imajo možnost boriti se proti dumpingu. Njihova naloga je, da varujejo oziroma uresničujejo načelo subsidijarnosti in da na ta način zagotavljajo ustrezno socialno zaščito. Lahko bi izpostavil številne eh, odstavke, številne besede, eh, ki predstavljajo obveznost za eh, države članice, za komisijo, za svet. Lahko pa bi nekaj povedal tudi o tem, ker eh, je zame pomembno, ker predstavljam eh, izolirana gorska območja v Franciji in vemo, kako pomembne so te storitve za ljudi, ki živijo bolj odročnih območjih. Eh, kar zadeva podeželje, naj torej rečem, da če države članice ne bodo upoštevale določenih minimalnih zahtev, bo komisija uporabila vse instrumente, ki jih ima na voljo, zato da bo zagotovila, da države članice bodo zagotavljale te temeljne poštne storitve sploh na podeželskih in bolj odročnih območjih v okviru teritorijalne kohezije. Seveda moramo nadaljevati in eh, to ne zaletavo, temveč premišljamo. Zagotoviti moramo, da se spoštuje to, kar je zapisano v eh, besedilu uredbe, kar je zapisano v pogodbah. Zato so potrebne študije, potrebni bodo tudi eh, določeni popravki. Kar nekaj govornikov je govorilo o teh prvih študijah in lahko potrdim, da bomo letos eh, izvedli prvo študijo in sicer ob koncu leta. To bo študija, ki bo omogočila analizo zadnjega razvoja dogodkov na poštnih trgih in kjer bomo preučili tudi zadnje trende pri zaposlovanju. To pa ne bo vse. Eh, pripravljeno bo tudi uradno poročilo o presoji vplivov ki eh, smo ga še dolžni svetu in eh, parlamentu do leta 2013. Eh, potem pa je tu še skupina za dialog z uporabniki, kjer boste sodelovali tudi vi skupaj s predstavniki sindikatov in pa samimi potrošniki. Tu bo tudi skupina regulatorjev, ki bo preučila presoje vplive, ki jih bo pripravila komisija. Gospe in gospodje, Za zaključek naj povem, da mislim, da je to ravno tako pomembno, kot trdite vi. Ta direktiva se mora ustrezno izvajati, ne da bi bili zaradi tega kaznovani državljani ali uporabniki storitev. Torej, pozivam vas k objektivnosti, k natančnosti in iskrenosti, ko gre za uh, presojo, uh, ko gre za sodbe in presojo vplivev. In ko ravno govorimo o iskrenosti, v Evropi moramo biti pravični in prav zato je tako pomembno, da imamo dialog, kot naprimer v okviru eh, skupine uporabnikov. Eh, odločitve, ki jih skupaj sprejmajo, morajo biti pravične. In ko govorimo o zaposlovanju na področju poštnih storitev, ko govorimo o kakovosti storitev, teritorijalni koheziji, socialni zaščiti, eh, Eh, kakšno imajo tukaj vlogo eh, evropske odločitve, kakšno imajo vlogo odločitve vlad, odločitve podjetij, povedati moramo, kdo je odgovoren, zakaj, namesto da Evropsko unijo krivimo za vse, kar se je zgodilo. Zato torej res želim dokončati ta postopek eh, ocen in presoj. Gospe in gospodje, osebno bom predsedoval te skupini za eh, dialog z uporabniki in vsekakor upam, da bomo pokazali, da je bistvo tukaj tisti skupni eh, gospodarski in socialni prostor, za katerega smo odgovorni. Hvala, gospod komisar. Razprava je konec. Čez nekaj minut bomo glasovali. Do takrat pa je zasedanje prekinjeno. Dobro jutro vsem in želim vam lep vikend.